teh zadevnih eh, primerjih tesno spremljamo razvoj dogodkov v Azerbajdžanu. Najlepša hvala. Danka, komisar Levandovski. Hvala, gospod Levandovski. S tem je razprave konec. Šest osnutkov resolucij smo dobili, glasovali bomo po naslednji razpravi. Zadnja točka na dnevnem redu je razprava o položaju muslimanov Rohingja. Najprej bodo dobili besedo avtori, torej gospod Črnecki. Za minuto, izvolite. Bardzo, e, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, Evropski parlament. Še enkrat govori o zaščiti pravic muslimanov. Opozarjam na resolucijo o muslimanih na kitajskem. Ta je bila soglasno sprejeta. In to je še en podoben primer. To kaže, da Evropski parlament ne diskriminira. stališče parlamenta je jasno in eh, Evropski parlament ščiti vero kot tako. Ne ščitimo samo kristijanov, to je sicer mm, dominantna vera v Evropi, ampak zauzemamo se tudi za pravice drugih verskih skupnosti, tudi za muslimane. Hvala lepa, gospod Črnecki, sedaj pa gospod Sinišin dziękuję panie przewodniczący muzułmańska. gospod predsedujoči manjšina muslimanov rohingja je najbolj preganjano ljudstvo preganjajo jih mučijo jih posiljujejo jih aretirajo jih kratijo jim svoboščine in poskušajo jih uničiti to je zelo velika kršitev človekovih pravic. Ljudstvo beži, živijo v sosednjih državah in eh, zagotoviti jim moramo dostop do humanitarne pomoči, prav tako pa moramo zagotoviti svobodno gibanje ljudi, imeti pa morajo tudi enak dostop do državljanstva. V Burmi bi morali imeti zastopanje za človekove pravice. Pozivam visoko predstavnico, da se čim prej začne ukvarjati z tem vprašanjem v zvezi z Burmo in drugimi državami ASEANA. Hvala lepa, gospa Senišin, sedaj pa za minuto in pol, gospa Kil Nielsen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 11. junija je posebni poročevalec o Burmi dejal, da so to sistematične in generalizirane kršitve človekovih pravic in organi delajo s popolno nekaznovanostjo. V prejšnjem zasedanju se je parlament odločil, da bo Burmo vključil v sistem GSP in sicer predspokojno. Sistem GSP je del trgovinske politike Evropske unije vendar poskrbeti moramo, da bo naša trgovinska politika skladna z listino temeljnih pravic. Zato 15. člen režima GSP navaja, da je te prednosti mogoče suspendirati v primeru resnih kršitev človekovih in temeljnih pravic. Če se posledice zabeleži in če jih zabeleži ustrezna organizacija. To lahko štejemo v okvir posebnega poročevalca za človekove pravice v Burmi. In pozivamo Evropsko unijo, da prednosti preferencialnega režima začasno umakne. To bo jasno politično sporočilo iz Evrope. Tragedija muslimanov Rohingja se mora končati, morajo imeti dostop do državljanstva in do enakih pravic kot vsi državljani Burme. Hvala. Hvala, gospa Kiel Nielsen, sedaj pa za minuto in pol, gospa Šake. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Nasilje, mučenje, posiljevanje, razseljevanje in uničevanje lasnine muslimanske mačine Rohingje se mora končati. Govorijo celo o etničnem čiščenju in o zločinih proti človeštvu. To so najresnejši zločini, kar jih poznamo. 130 tisoč ljudi je razseljenih in ne dobivajo ustrezne pomoči. Mediji in tisk na spletu in v papirnati obliki niso svobodni v durmi. Želimo sprejeti demokratične reforme, vendar vlada ne more kar pustiti manjšine ob strani. Vlada mora odgovarjati za nasilje, če ga seveda izvajajo varnostne sile. Zato pozivamo vse vlade, da oziroma pozivamo vlado, da omogoči spremljanje združnih narodov. Evropska unija pa mora poskrbeti, da bo Burma ravnala v skladu z človekovimi pravicami tudi v okviru trgovinskih pogodb. An San Suu Kyi, nagrada Saharova, je zaenkrat ostala pretiho v zvezi z razmerami manjšine Rohingja. Pozivamo jo, da se oglasi in da pove nekaj v zvezi s tem. Hvala. Vielen Dank, Frau Kollegin. Hvala lepa, gospa Šake. Sedaj pa za dve minuti, gospa Vrša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pravkar smo slišali, da je posebni poročevalec OZN za Burmo dejal, da so pregnali muslimane Rohingije, ki so miroljubno protestirali. To je najbolj preganjena manjšina po podatkih o ZN. Nimajo dostopa do vode, nimajo dostopa do izobraževanja, niti do hranje. 800 tisoč jih je in v očeh vlade v Burmi ne obstajajo. Poročilo Human Rights Watch za leto 2013 govori o etničnem čiščenju preganjajo jih vlada, varnostne sile in tudi lokalne oblasti, pa tudi verske oblasti. Celoten politični razred v Burmi mora prevzeti odgovornost za to nacionalna. Liga za demokracijo, to je stranka Ansang Suči, pa moči. Lokalne oblasti poskušajo zmanjšati stopnjo rojstev manjšine Rohingje. Dejansko so rasisti in razmišljajo samo politično. Številni ljudje nimajo dostopa do stanovanj ali do osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Če bežijo, bežijo v Natajsko ali v Bangladeš in če jih ujamejo, jih pošljajo nazaj, potem pa jih priprejo in jih držijo v slabih okoliščinah. Podobne okoliščine veljajo za njih kot za Rome pri nas, tudi druge etnične manjšine trpijo zaradi preganjanja. Prejšnji mesec smo umaknili gospodarske sankcije in ponovno smo uvedli prednostni eh, režim GSP. Ampak Burma ne spoštuje človekovih pravic, mi pa bi morali nekaj storiti za to. Hvala. Gospod Veržija, hvala. Boste sprejeli vprašanje gospoda Kačmarka. Pite, kolega. Izvolite. Hvala lepa. Vprašanje imam za vas. On Sang Su Chi. V resoluciji je zapisano, da On Sang Su Chi protestira proti politiki nadzorovanih rojstev in tudi proti drugim politikam. Mislim, da se tukaj ne razumemo dobro. frau kollegin vergiat möchten sie reagieren? se želite odzvati na to izjavo? Ne vem, ali gospa An Sang Suu Kyi dejansko protestira proti temu, ampak vem, da ne govori veliko o preganjanju muslimanov Rohingja in da tudi člani njene stranke preganjajo ljudi. Njena stranka je tukaj tiho, moči in mislim, da je to narobe. Rohingja trpijo in nekaj bi morali storiti. Hvala. Hvala, gospod Jekle, za minuto. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod Kačmarek. Žal moram reči, da se strinjam z gospod Veržja in z gospod Šake. Ona je sicer dobila Nobelovo nagrado za mir, ampak uh, zaenkrat še ni izpolnila naših pričakovanj v zvezi z manjšino Rohingja. Kar zadeva korake demokratizacije in odpiranja, to pozdravljam v imenu skupine ALS. E Vendar prav tako bi se moralo končati preganjanje muslimanov Rohingja in Zagotoviti bi jim morali polnopravno državljanstvo z enakimi pravicami in dožnostmi. Današnja resolucija ni poziv samo za vlado v Mjanmaru, ampak poziv celotnemu ljudstvu in opoziciji, da končajo s preganjanjem muslimanov Rohingja. Sprava med eh, posameznimi etničnimi skupinami je temeljni kamen za demokracijo v tej države. Ponovno eh, uvedbo sistema GSP poudarjam ne brezpogojno, vendar to poudarjam, hvala, oziroma sprejemam, hvala. Hvala, gospa Jegle, toliko v imenu avtorjev, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, začel bo gospod Kačmarek. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, gospe in gospodje, gospod komisar. Zelo smo bili zadovoljni, ko smo videli, da so se začele zadeve spreminjati. Ampak spremembe eh, v Burmi ne upoštevajo ali ne zajemajo muslimanov Rahingja. Če se zadeve ne bodo spremenile, bo to korak nazaj podariti želim to, kar so povedali prejšnji govorniki. Naj opozorim samo na enega od razlogov za te pregone. Dejstvo je, da muslimani Rohingje niso priznani kot državljani, zato tudi nimajo enakih pravic. In menim, da je naloga te resolucije ta, da bi prisilili organe, da spremenijo svoje stališče. V primerih nujnih primerov ugotavljamo, da nimamo drugih možnosti za pritisk na države, ki kršijo človekove pravice. Ampak tukaj je danes drugače. Evropska unija ima sistem GSP, splošnih tarifnih preferencijalov in ta sistem lahko izkoristimo za politični pritisk. Hvala. Hvala lepa za minuto, gospa Moniz. Ur... Presidente, la lucha contra la persecución de. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Boj proti preganjanju manjšin je nekaj, kar je za našo skupino ključnega pomena. Želimo si videti mednarodno preiskavo zločinov proti manjšini Rohingja. Uradna preiskava je bila razočarajoča, kajti niso priznali Rohingja kot eh, manjšine in uh, nikogar niso našli, ki bi bil odgovoren za te kršitve. Dejansko se ni spremenilo nič. Oblasti v Burmi bi morale sodelovati z mednarodnim poročevalcem za človekove pravice v Burmi. Vse omejitve glede gibanja muslimanov v Burmi bi morale nehati veljati, imeti bi morali dostop do polnega državljanstva in zakon, ki jim preprečuje pod državljanstvo, bi moral biti odpravljen. Tudi humanitarne organizacije bi morale imeti dostop do ljudi v Burmi državi Rohingja. To ne prihaja samo od nas, to podarjajo vsi. Hvala. Hvala lepa, gospa Moniz de Urquiza, sedaj pa gospa Ojlon za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim povedati, da izražam sožalje žrtvam groznih zločinov v državi Rohingja. Pozivam vlado v Burmi, da stori vse, kar lahko za to, da poskrbi za varnost vseh manjšin, ki živijo tam. To ni notranje vprašanje in eh, upam, da bodo sosednje države prav tako pomagale, zato da bi rešili obstoječe probleme in to čim prej. 130 tisoč muslimanov Rohingja je razseljenih po različnih taborih in poskrbeti moramo, da bodo imeli takojšno človekoljubno pomoč. Pozivam visoko predstavnico, da o tem spregovori v okviru dialoga z ASEANom, zato da bi našli hitro in miroljubno rešitev. Hvala. Hvala lepa, gospa Ojland. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Šliter. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predstavljajte si, da neka skupina ljudi uniči hišo preprosto samo zato, ker stanovalec ne verjame v pravega Boga. Ali predstavljajte si, da pokličete policijo na pomoč in se policija postavi na stran te tolpe ljudi. Če človek pobegne, prav tako ni deležen pomoči. Takšna je realnost sto tisočev muslimanov Rohingja. In mi tukaj samo. Mavče opazujemo, sprejemamo neke resolucije, ampak ta teden smo govorili tudi o okrepljeni militarizaciji te uh, službe za zunanje delovanje. Ampak uh, kaj se je zgodilo? Od leta 1989 želimo graditi civilne, miroljubne mehanizme Evropske unije. Želimo, da bi tja šli inženerji. Uh, birokrati, pravniki in tako naprej, ki bi krepili družbo, ne pa da bi tja poslali vojake, ki uničujejo vse skupaj. Tega ljudi tam ne potrebujejo. Zato pričakujem, da bo komisija sprejela pobudo, da bi okrepili civilna prizadevanja, zato da bi preprečili konflikte in da bi se izognili vojni. Tukaj je lahko Evropska unija koristna prav tako moramo zahtevati nekaj od njih, zato da bo predsednik vedel, kaj eh, želimo. Obljubijo, da bo izpustil vse zapornike, ampak to se ni zgodilo. Hvala, Hvala lepa toliko o govornikih v imenu političnih skupin, sedaj pa govorniki v lastnem imenu. Izvolite, gospa Esaja. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Februarja smo na zadnje govorili o muslimanih Rohingja v Burmi muslimani Rohingja že stoletja živijo v Burmi. Ampak so ena od 135 manjšin v tej državi. V državi Rahina je bil sprejet zakon, ki postavlja mejo največ dveh otrok za muslimane Rohingja. To je samo ena od oblik kršitev človekovih pravic muslimanov tam. V Burmi se je sicer zgodilo nekaj premikov naprej, vendar na skupnost pa si ne sme zatiskati oči pred temi nedavnimi dogodki. In potrebujemo mednarodno pozornost, moramo jim pomagati. Vielen Dank, vielen Dank. Hvala lepa, gospod Esaja. Sedaj pa postopek priteknite pozornost predsedujočega. Če boste vsi disciplinirani, bom sedaj zaprl seznam, ampak eh, začela bo gospa Korhola, ki je ni v redu, potem pa gospod Sonik. Ah, Hvala lepa ljudje v Burmi menijo, da so predstavniki Rohingija nezakoniti priseljenci, zato si ne zaslužijo ustreznih pravic. Evropska unija pa mora to ljudstvo podpreti. Prednost je, da bi pozvali burmanske oblasti, da varnostne sile storijo vse, kar lahko, da zaščitijo predstavnike te manjšine pred napadi. Prav tako je treba poskrbeti, da bodo zločinci prišli pred sodišče. Prav tako moramo pozvati vse države v tej regiji, da odprejo meje za ljudi, ki si želijo azila in ki pripadajo tej manjšini. Zelo pomembno je tudi, da vlada išče dolgoročne rešitve, ki bi lahko pomagale rešiti ta dolgotrajen spor. Hvala lepa, gospod Geringer de Odenberg. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V Evropskem parlamentu smo še enkrat priča problemu diskriminacije muslimanov Rohingja. To je manjšina, ki živi v revščini in To je prav tako manjšina, ki jo najbolj preganjajo. Po podatkih OZN nimajo svobode gibanja, nimajo dostopa do zdravstva, nimajo dostopa do stanovanj. In od leta 2012 se je val nasilja še okrepil predstavnike eh, manjšin, preganjajo in nimajo dostopa do pravosodja. In ta nov val napadov proti tej manjšini je treba obsoditi oblasti v Burmi preganjajo eh, manjšine oziroma dopuščajo pregon manjšine in zato moramo poskrbeti, da bo revidiran zakon iz leta 92, tako da bodo predstavniki manjšin imeli vse pravice državljanstva. Hvala. Hvala lepa, gospa Geringer de Ödenberg. Gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Muslimane Rohingja zelo preganjajo. In zaradi tega se pojavljajo velike pripombe, veliko ljudi temu ugovarja. To so očitne kršitve človekovih pravic in pojavljajo se veliki problemi. In mislim, da bi morali pritisniti na Burmo. Sistem GSP bi morali izkoristiti za to, da mm, burmanske oblasti prisilimo, da bodo vsi ljudje v Burmi imeli enake pravice. Vlada v Burmi mora omogočiti, da bodo begunci, rohingja in razseljeni ljudi, ljudje dobili pomoč. Preganjanje te skupnosti se mora končati. Hvala. Film, film danke, Hvala lepa, gospod Paška. Gospod Lisek. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospod komisar. Ljudje v Burmi imajo za sabo težke izkušnje v zadnjih desetletjih. Danes je Burma na križišču. Lahko se pridružijo družini demokratičnih družin oziroma demokratičnih držav. Zato jim moramo kot Evropska unija pomagati, dajati jim moramo na svete, finančno pomoč, zato da bodo oblikovali demokratične institucije in da bodo imeli normalno državo. Normalna država pa seveda vključuje tudi to, da se je treba držati človekovih pravic. In vse manjšine morajo biti zaščitene. Etnične in nacionalne manjšine morajo imeti zagotovljeno svobodo. In na prihodnih volitvah upam, da bo Evropski parlament imel opazovalno misijo in tisti, ki bodo tam, morajo m, pri srečanjih s politiki opozoriti na to, da so človekove pravice univerzalne, tudi pravice manjšin. Hvala. Dank. Hvala lepa, gospod Lisek. Sedaj pa na koncu tega postopka kot zadnji poslanec, ki bo dobil besedo v okviru irskega predsedstva, gospod Kelly. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da ste toliko poslancem dali besedo danes popoldan. Seznam je res grozljiv. Če samo preberem predlog resolucije, gre za preganjanje manjšine Rohingja in ta se še intenzivira, uničuje se lastnina religiozne zgradbe, zapira se jih, posiljuje in muči omejuje se jim gibanje in tudi dostop do izobraževanja zdravja in hrane. Pred nami so velike težave, ne vem, ali bo Evropska unija lahko težave rešila. Mislim pa, da bi morali storiti vse, da najdemo kratkoročno rešitev, ampak tudi dolgoročno rešitev. Sem uh, Irec in slišali smo, da je cel svet v krizi in uh, upam, da bomo lahko tem ljudem pomagali čim prej. Hvala lepa in hvala za lepe besede o irskem predsedstvu. Hvala lepa, gospod Kelly. Sedaj pa na koncu še gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. V imenu komisije pozdravljam resolucijo Evropskega parlamenta. Resolucijo v zvezi z razmerami in položajem muslimano Rohingja. Ta država se od marca 2011 sicer odpira so na potek stabilnosti, miru, demokratizaciji in razvoju. In odprtje političnega prostora je sicer dobro, um, ampak v družbi so se pojavile zaradi tega odprtja velike razpoke v družbi. Primer muslimano Rohingja je prav primer tega. in eh, ta dramatična humanitarna situacija zahteva nujne ukrepe. Sedaj prihaja državna sezona, ampak potrebujemo tudi politično rešitev, ki bo rešila napetosti med skupnostmi. Tukaj ne gre večinoma zaradi vero. Predsednik države je javno povedal, da je to nasilje reakcionistično, ekstremistično in pretirano. Prepričani smo, da predsednik U Tainšen razume, kakšno tveganje to predstavlja za državo, kajti to bi lahko kontaminiralo uspešne etnične mirovne procese. Enakomeren in enakopraven dostop do državljanstva je temeljno vprašanje, kako je povedal gospod Kačmarek. Še naprej spodbujamo vlado, da izvaja zakon o državljanstvu iz leta 92. Mislim, da bi morali ta zakon revidirati, vendar bil bi dober začetek, če bi vsaj ta zakon veljal za vse. Svoje pomisleke pogosto izražamo posebni predstavniki za človekove pravice in njihov vodja, gospod Stavros Rambrinidis, je pred kratkim obiskal to državo. Srečal se je z um, predstavniki muslimana Rohinja in tudi z Komisijo za človekove pravice. O tem smo govorili 22. aprila na svetu za sonanje zadeve in povdali smo, kako nujno je treba ukrepati, zato da bi se spopadli s medskupnostnim nasiljem in rasizmom v tej državi. Visoka predstavnica Eštonova je oblasti sama pozvala, da morajo zaščititi civilno družbo pred nasiljem in da tudi potrebne primere zločinov pripeljejo pred sodišče in prav tako je želela zagotoviti neomejen dostop do zdravstvenih storitev za vse skupnosti. Evropska unija bo še naprej pomagala na humanitarni osnovi za vse tisti, ki pomoč potrebujejo. Seveda moramo za to dobiti dostop, enako velja za človekoljubne napore v Siriji. To situacijo bomo še naprej spremljali, imeli bomo dialog z vlado in poskušali bomo rešiti tako humanitarne razmere, ampak tudi dolgo trajno rešitev bomo iskali za te etnične napetosti med eh, skupnostmi. To je država, ki bi morala biti na poti k demokraciji. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar Levandowski. Prejeli smo šest predlogov resolucij. Razprava je zaključena. Glasovali pa bomo takoj zdaj